Giovanni Lavia. Che... Giovanni Lavia je prosil za besedo. Kolega Lavia, v zvezi z predlogom direktive bi rad nekaj povedal.